parlamenta pri nadaljem delu in pri prizadevanju za ta cilj v prihodnjih tednih in mesecih. Najlepša hvala. Prijeli smo sedem predlogov resolucij skupine ELS, zelenih, konzervativcev, GUE, NGL, liberalcev in z tem sporočilom. Zaključujem to razpravo, jutri opovdne pa bomo glasovali. Naslednja točka dnevnega reda pa je poročilo gospoda Broka in gospoda Gvalterja. Gre za pregled organizacije in delovanja Evropske službe za zunanje delovanje v letu 2013. Najprej dobi besedo gospod Brok. Kot poročevalec, štiri minute imate na voljo, gospod Brok gospod eh, predsedojoči, spoštovana podpredsednica, visoka predstavnica, drage kolegice in kolegi. V Madridu smo sprejeli eh, sporazum, pri katerem eh, so se svet, sta se svet, parlament, odločila, da vzpostavita mesto eh, visoke predstavnice in službo za eh, zunanje delovanje. Pri tem naj ne bi prišlo do sprememb pristojnosti Evropske komisije, poskrbeli pa naj bi za enotno zunanjo politiko Evropske unije. Pri tem smo se osredotočili predvsem na tri točke. Zdaj lahko rečemo, da je glas na pol prazen, da je kozarec na pol prazen ali pa na pol poln. Po mojem mnenju je na pol poln, kajti veliko je bilo že doseženega. In na številnih področjih, gospa Eštonova, ste eh, dosegli zelo veliko, recimo v primeru Srbije in pa Kosova. Vendar pa je veliko tudi še pomankljivosti morda tudi zato, ker vloga podpredsednice komisije ni popolnoma sprejeta znotraj Evropske komisije same. Sosedska politika je politika skupnosti, ki jo je potrebno prenesti eh, na službo za zunanje delovanje. Vidimo pa tudi, da se stvari ne premikajo v svetu. Glede Malija je bilo odločeno, da naj bi oktobra uh, vzpostavili misijo za izobraževanje, ampak eh, ni še prišlo do, oziroma za vzpostavljanje, ampak še ni prišlo do nobenega pravega premika. Tudi ni pravega premika na področju um, bojnih skupin Evropske unije. Tukaj gre torej za vašo vlogo, vlogo visoke predstavnice in hkrati, hkrati vlogo podpredsednice komisije. Gre za notranji mehanizem, ki ga je potrebno še okrepiti. To, zato uh, si moramo prizadevati. Pri tem pa je potrebno jasno povedati, da je to služba vseh institucij, Evropske unije in da to ni služba, s katero lahko upravljajo države članice Evropske unije. Nekatere države bi eh, rade imele vpliv eh, tudi, ko gre za imenovanje eh, namestnika visoke predstavnice. Tudi država, ki jo najbolje poznam. tega, temu moramo narediti konec. Uporabljati se morajo enaka merila pri vzpostavljanju vseh eh, delovnih mest eh, znotraj službe za zunanje delovanje. Potrebno je izboljšati tudi delovanje eh, delegacij po svetu. Seveda je pri tem pomembno tudi vprašanje nadzora, zagotoviti pa je potrebno tudi možnost delovanja. Potem pa je tukaj še vprašanje poročanja in pa dajanja priporočil. Tukaj ni pomembno, ali gre tukaj za pristojnost držav članic ali pa za pristojnost skupnosti. Ne smemo delati razlik in ne moremo sprejemati različnih ukrepov. Potrebujemo enoten postopek. Potrebujemo pristop skupnosti, ne pa da gre za mozaik različnih interesov posameznih inštitucij. Zato moramo zagotoviti podporo gospe Eštonovi. Po dveh letih in pol nameravate predložiti poročilo. Upam, da vam bo pri tem dokument, ki sem ga pripravil eh, skupaj z gospodom Gvalterjem, v pomoč, kakor tudi državam članicam. Jeseni upam, da se bomo ponovno videli in takrat eh, bomo eh, videli tudi. Uh, koliko elementov ste izuzeli iz tega poročila. In takrat bomo tudi lahko ocenili, kaj nam je uspelo doseči v teku našega mandata. Gospod Brok, gospod Brok, ali me slišite? Ja, šest minut imate na voljo. Štiri minute na začetku in dve minuti na koncu. Uh, Če ste jih pet minut izkoristili na začetku, potem imate samo še eno minuto na koncu. Torej, v drugem delu vam ostane le še minuta. Sedaj pa gospod Gualtieri. No, za vas velja isto. Sami si razdelite, kako boste uporabili vaših šest minut. La risoluzione... Gospa, visoka predstavnica. Poročilo, o katerem bo glasoval Evropski parlament, želi dati konstruktivn prispevek k pregledu delovanja Evropske službe za zunanje delovanje. Gre za oceno prvih let eh, delovanja. Izpostavljamo probleme, eh, pomankljivosti, hkrati eh, pa tudi napredek ko smo vzpostavili to službo eh, leta 2010, eh, smo se zavedali, da bo to zapletena struktura, ki predstavlja veliki ziv, saj združuje svet, komisijo in pa uslužbence držav eh, članic. Gre za službo, ki naj bi delovala pod okriljem komisije. Želimo Eh, želeli smo široko zastavljeno službo, ki bi eh, pomagala pri razvoju zunanje politike in ki bi bila hkrati pod ustreznim demokratičnim nadzorom parlamenta. In mislim, da nam je uspelo vzpostaviti eh, dobro službo za zunanje delovanje, ki ima širše pristojnosti, kot bi si to želela komisija in ki je hkrati pod eh, nadzorom eh, parlamenta in sicer pod večjim nadzorom parlamenta, kot bi si želela eh, svet in komisija. To je dober instrument za izvajanje zunanje politike za Evropsko unijo. Na ta način namreč imamo možnost, da spostavimo sinergije na področju Evropske zunanje politike. Zunanja politika se osredotoča predvsem na tako imenovano mehko moč, na eh, vzpostavljanje oziroma eh, širjenje vrednot Evropske unije po svetu. Danes ocenjujemo načrt eh, iz leta 2010. Naše poročilo izpostavlja uh, probleme in uh, eden izmed glavnih problemov je, da služba za zunanje delovanje ne izkorišča popolnoma svojega potencijala. Ne bom eh, ponavljal predlogov, ki jih je že podal uh, gospod Brok. Potrebno je eh, poskrbeti za večjo učinkovitost eh, strukture, potem je potrebno izboljšati upravljanje vloge podpredsednice komisije, potrebno se osredotočiti tudi na vlogo vodi eh, delegacij Evropske unije v tujini in jasno razdeliti pristojnosti v odnosu do držav članic. Veliko je izzivov in določen, z določenimi izzivi se bomo lahko soočili eh, v skladu z eh, obstoječimi pravili. Druga vprašanja pa zahtevajo nadaljne pogovore, kajti presegajo okvir, ki smo ga določili leta 2010 upam, da bomo eh, s tem poročilom imeli poglobljeno razpravo z vami, gospa visoka predstavnica, in da bomo na ta način dobili boljši instrument za izvajanje eh, evropske zunanje politike v svetu. Najlepša hvala, gospod Gualtieri. Sedaj pa visoka predstavnica, ki bo odgovorila obima poročevalcema in eh, ki bo odgovorila na njeno zanimivo predstavitev and interesting debate and i want to begin by congratulating uh, the hvala za to zanimivo razpravo in čestitke gospodu Boroku in uh, gospodu Gualteriju za zelo premišljeno in uravnoteženo poročilo. Skupaj z gospodom Frhovšetom sta bila dva soarhitekta madridskega političnega sporazuma iz leta 2010. Vaša zaveza v spostavitvi te službe je bila ključnega pomena in vsekakor se lahko strinjam s tem, kar ste zapisali v poročilo. Ko pomislimo nazaj, je bil naš namen vzpostaviti Evropsko službo za 21. stoletje, eh, s katero se bomo soočali z novimi izzivi, ki so pred nami, da dodamo vrednost delu držav članic in da postanemo več kot zgolj zunanje ministrstva, saj smo imamo tudi elemente obrambe in eh, razvoja. Naša moč je v sposobnosti odzivati se na krize na bistveno širši način, tako na kratki kot na dolgi rok, humanitarni eh, razvoj, varnostni, politični razvoj in tudi civilne in vojaške misije, ki so namenjene trajnemu miru in blaginji. Dve leti in pol po vzpostavitvi službe pa lahko rečemo, da imamo sodobno delujočo službo, ki privlači najboljše funkcionarje in diplomate iz celotne Evrope. Namen te službe je, da izvaja evropsko zunanje politiko, ampak podimo si na jasnem, nihče nič od tega ni eh, opredelil, preden je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Zdaj, ko vidimo, kakšne so spremembe, je postalo enostavneje opredeliti, kaj natančno naj to pomeni. In po mojem mnenju imamo tu tri ključne elemente, na katere se je treba osredotočiti. Najprej naša soseščina. Ko so me prosili, naj prevzamem to službo, je bilo rečeno, da naj v Evropski uniji opredelimo, kaj smo sposobni narediti na, mm, v, lastnem, v lastni soseščini. Mislim, da imamo še vedno dovolj vpliva za to, da pospešujemo in zagotavljamo spremembe v naši soseščini in to moramo tudi uporabiti. Kot drugo, celovit pristop. Združitev treh različnih nalog pomeni, da je Evropska unija svoje vrstne zunanje politični partner, ki lahko združujemo različne inštrumente na ki so nam na voljo, podpora eh, vladavini prava, eh, vojaške misije, razvojna pomoč, diplomacija, operacije namenjene ne le reševanju simptomov, ampak eh, tudi vzrokov za krize in razmere in tudi seveda naša sposobnost ostati na terenu na dolgi rok. In seveda kritična masa. Smo največje gospodarstvo na svetu in v današnjem svetu je to pomembno. Kolektivno skupaj lahko dosežemo stvari, ki jih posamezne države članica in vse to tudi trdijo, preprosto ne morejo. In zato je pomembno, da Evropska unija vodi eh, delo v Somaliji, v Srbiji in eh, na Kosovo ter tudi v Iranu. In zato moramo razmisliti o tem, kako lahko še izboljšamo sposobnost doseganja rezultatov na tem področju. Veseli me, da ste izpostavili toliko vprašanj, pri katerih smo uspešni v vašem poročilu in pozdravljam tudi vašo podporo konceptu celovitega pristopa. Potreba potem, da postanemo hitrejši in boljši pri postopkih skupne varstvene zunanje politike in pa eh, skupne obramne in varnostne politike. Prav tako je pomembno, da v tem pregledu pozitivno govorimo tudi o vlogi držav članic. In uspeh službe za znane delovanje je odvisno od sposobnosti združevanja institucij in eh, prispevkov, da na ta način maksimiramo naš vpliv in da obenem tudi zmanjšamo strošek za naše državljane in države članice. V pregledu, ki ga bom predstavila v prihodnih tednih, boste videli veliko skupnega s tem poročilom. Moj namen je izpostaviti ne le tisto, kar funkcionira, ampak premisliti tudi o tem, kaj bi lahko na kratki rok in v prihodnje izboljšali. Eh, želim si seveda uh, hitrih uh, uspehov, pomembne pa so tudi srednjeročne spremembe, ki bodo potrebne tudi ob prehodu v nov mandat. Ta priporočila so namenjena izboljšanju učinkovitosti naše službe, kajti ocena je, da je ta služba omogočila spremembo v naši politiki. Ampak ne smemo se slepiti. E, Lizbona pomeni, da je vendarle e, skupna znanje varnostna politika ostala medvladna. In e, v situacijah, ko imamo pomankanje politične volje ali dogovora med državami članicami, so seveda določene omejitve glede tega, kaj lahko naša služba zagotavlja. Ena od ključnih nalog Nile je, da delujemo kot eh, naš institucionalni spomin eh, zunanje politike, ampak da, kadar je le mogoče, zagotavljamo eh, jasno, avtoritativno, vodilno vlogo pri izgradnji soglasja med državami članicami glede strategije našega znanega delovanja v sodelovanju z vami in komisijo. In z tega vidika vsekakor spoštujem dejstvo, da me služba podpira v vlogi podpredsednice komisije in visoke predstavnice, kajti na ta način lahko izvajamo usklajevalno delo, ki ga to poročilo izpostavlja kot zelo pomembno. Partnerstvo s parlamentom je prav tako zelo pomemben sestavni del tega uspeha. Dogovor, ki ga imamo glede politične odgovornosti, je prav tako privedel do pomembnih izboljšav. Imamo zelo uspešno prakso izmenjave stališč za novo imenovanje vodi delegacij kar mislim, da naš parlament in tudi jaz sama zelo cenimo in tudi eh, zadevni posamezniki, ki nastopijo pred vami. Odlično sodelovanje pri misijah za opozovanje volitev so prav tako poklon parlamentu za delo, ki ga upravljate. Prav tako intenziviramo delo na vseh področjih, vključno z občutljivim področji eh, izmenjave tajnih podatkov. Više vodstvo prav tako pozivam naj bo z vami kar se da odprto in veseli me, da redno sodelujejo na vaših sestankih in dogodkih. Več kot sto jih je bilo samo v letu 2012. Prav tako se poklanjam vodim delegacije, ki opravljajo odlično delo pri zagotavljanju podpore uradnih eh, obiskov članov vašega zbora. Prav tako pa sem vsekakor zelo odprta do načinov še nadaljnega izboljšanja našega sodelovanja. Rada bi se osredotočila na tri ključna področja. Najprej sodelovanje s komisijo, eh, potem eh, pa seveda tudi struktura in delovanje službe. Kar nekaj vprašanj je bilo izpostavljeno glede strukture eh, službe in sodelovanja s komisijo uvodoma. Sama menim, da včasih podcenjujemo napredek, ki smo ga dosegli pri iskanju dobrih rešitev za spremembe, ki so potrebne po odločitvi o vzpostavitvi skupne službe za znanje delovanje. Če pogledamo nazaj, smo morda podcenjevali, koliko dela bo vse to zahtevalo. Ampak v skladu s priporočili v tem poročilu gre za področje, o katerem se še naprej pogovarjamo s komisijo, vključno z vprašanjem, kako zagotoviti bolj pogosto in učinkovito uporabo eh, skupine komisarjev pristojnih za dodanje zadeve. Kar veliko dela opravljam skupaj s komisarjem Čološem na področju kmetijstva, ker se doreva v Mongoliji in na Kitajskem. On bo igral ključno vlogo eh, tudi pri naši delovni skupini za Mjanmar Burmo. Eh, Cecilija Malmstrom, Neli Krius in jaz smo skupaj izpostavili strategijo za kibernetsko varnost. Antonio Tejani je tudi, to sem sodelovec v naših skupinah in na stotine gospodarstvenikov vključuje v podporo državam v tranziciji. Mišel Barnier in jaz eh, se vključuje v podporo evropski eh, industriji za eh, obrambo. Prav tako Kristelina Georgijeva sodeluje z nami in vsako dnevno sodelujemo z Andresom Pibelksom in Štefanom Furejem in eh, vsem se tu eh, poklanjam. Veseli pa me, da vaše poročilo tudi izpostavlja vlogo naše službe pri opredelitvi strateške usmeritve zunanjih finančnih inštrumentov, bomo imeli zagotovljeno doslednost med zunanjimi političnimi cilji in humanitarnimi in oziroma razvojnimi cilji. Prav tako je pomembno, da se zagotovi večje, uh, eh, večje jasnost glede tega, kdo bo zastopal uh, visoko predstavnico, vključno tudi z parlamentom. Mislim, da moramo bolj strukturirano za to povlačiti komisarje, da bodo v parlamentarnih zadevah to lahko počeli s polnimi pooblastili, enako tudi na mednarodni ravni. Prav tako moramo narediti korak naprej pri uh, podelitvi mandatov za znane politične misije znanim ministrom držav članic za ta način lahko še izboljšamo vpliv naših eh, politik. Ko skupine znanih ministrov potujejo skupaj in podajo naše sporočila kot ekipa v imenu Evropske unije in v imenu svojih držav, eh, tudi s tem podajo pomemben prispevek. Kar pa zadeva strukturo in delovanje službe. Naredili smo eh, velik korak naprej. Veseli me, da to priznavate, ampak vsekakor je vse skupaj še v delu pri večini svojih eh, civilnih in eh, vojaških misij eh, nam še manjka ljudi. V Prištini, Bamako, Kabulu, Bagdadu in še kje imamo več kot 7000 ljudi na terenu. Pomembno je, da podpirate hitro odločanje na področju skupne zunanje in tudi varnostne politike. Prav tako je pomembno, da se zagotovi tudi ustrezna struktura naših služb. Prav tako smo že predlagali, da bi poenostavili svojo strukturo, z državami članicami, kar bo zelo pomembno tudi v pripravah na decembrski Evropski svet. Prav tako se strinjam, da potrebujemo takšno interno strukturo, ki bo razjasnila tudi linije poročanja, še posebej kar zadeva proračunske razmere. Že v proračunu za leto 2014 bom predlagala zmanjšanje eh, števila eh, višjih eh, vodstvenih položajev na ravni AD15 in 16 in mislim, da moramo iti še naprej v tem kontekstu, kar zadeva prehod institucionalni prehod prihodne leto. Kadrovske zadeve seveda so zelo pomembne, tako v vašem poročilu kot v prispevkih držav članic. Kakovost naših ljudi je tisto, kar bo predvidelo naš uspeh. In veliko srečo sem imela z kakovostjo ljudi, konec koncev tudi z osebo, ki je tu poleg mene in z ljudmi, ki sedijo za menoj. Hvala tudi Pieru Dumontu in eh, celotno vodstveni ekipi za težko delo, ki so ga opravili v zadnjih eh, treh letih. Letno kadrovsko poročilo, ki ga bomo kmalo predstavili v parlamentu, predstavlja pomemben napredek, ki smo ga zagotovili pri zagotavljanju ustrezne prisotnosti vseh držav članic in seveda tudi postavljanje žensk na ključne eh, položaje v delegacijah. 18 odstotkov eh, vseh zaposlenih je iz držav članic, ki so vstopile poleg 24, kar je eh, blizu 20 odstotkom skupnega prebivalstva EU. Ta številka tudi odraža dejstvo, da je zelo malo uradnikov iz tistih držav, ki so prišli iz sveta in komisije. Enakost med spoloma in ravnovesje med spoloma bo še naprej pomembna prioriteta zame. Ko sem prevzela to funkcijo, je le deset žensk bilo na vodilnih položajih v delegacijah, zdaj jih je 24, kar je več kot 100 odstotno povišenje. Prav tako eh, me čakajo še štiri dodatna imenovanja žensk na ta mesta v letu 2013 in 2014. Holger Schmidt, politični direktor in namestnik generalnega sekretarja, tudi zelo aktivno deluje na področju pospeševanja eh, mreženja in podpore ženskam v naši službi. Zelo blizu smo že eno tretjinskemu cilju rekrutiranja nacionalnih diplomatov in v tem poročilu tudi jasno izpostavljate spodbujanje visoke eh, prisotnosti trajn, stalnih eh, kariernih eh, diplomatov v naši eh, službi. To vključuje tudi eh, tiste, ki so pristopili iz komisije in sveta. Prav tako me zelo veseli, da bomo prihodni mesec eh, objavili tudi eh, nova mesta v naši službi, tudi za uslužbence parlamenta v skladu z odločitvijo naše službe in tudi v eh, sredo bodo te funkcije odprte diplomatom iz Hrvaške. Seveda so naša sredstva omejena in v pregledu bo treba poštevati tudi proračunske razmere. Veseli me podpora, ki nam je namenja parlament, ker vi veste, da smo večino eh, kadrov in drugih resursov potedovali od komisije in sveta in da smo še v veliki meri odvisni od komisije in eh, njenega sodelovanja. Odpravili smo podvajanje nalog, v Bruslu smo kar se da vidki in učinkoviti, da imamo na voljo sredstva za nove naloge in kot rečeno, naša služba je služba, od katere se pričakuje, da bo vedno bolj prisotna in tudi ostala na različnih področjih in da se odziva na spremembe, ki se odvijajo nove delegacije v Libiji in Mjanmaru, naprimer v številnih primerjih pa seveda to prihaja z eh, težkimi in eh, neizogibnimi varnostnimi stroški. Samo 30 eh, milijonov, 30 milijonov leto porabimo samo za Libijo, Kabul in druge lokacije te vrste. Mislim, da moramo preučiti, kje je potencial za prihranke, za nacionalne diplomatske službe, ko napredujemo na področjih kot je skupno poročanje, skupno uporaba nepremičnin in podobne ureditve, ko sodelujemo na terenu. Sredstva so ključnega pomena tudi za razprave o novih področjih delovanja, kot je konzularna zaščita ali kar zadeva tudi varnostne eksperte v naših delegacijah, ki so področje, kjer imamo trenutno eh, bolj omejene eh, strokovne vire. Te spremembe se seveda ne bodo odvile čez noč. V zaključek pa ne povem, da pozdravljam vaše poročilo. Eh, veliko skupnega ima vaše poročilo z mojimi priporočili, kot boste videli prehajamo v fazo, ko ta služba postaja vse bolj funkcionalna in hvaležna sem za podporo Evropskega parlamenta in poslancev v Evropskem parlamentu pri vzpostavljanju te službe. Upam, da boste nadaljevali s to zelo nujno in pozitivno um, podporo tekom mojega mandata in tudi bistveno kasneje. Hvala lepa, gospa Ashton. Besedo za eno minuto dobi gospa Nenski v imenu odbora peticije. Hvala lepa. Spošto vani poročevalci, gospa komisarka, visoka predstavnica, v zadnjih letih smo se ukvarjali z strukturo te službe. Zdaj pa je čas, da se ukvarjamo z delovanjem te evropske diplomacije. Zato sem mnenja, da je financiranje evropske delegacije nekaj, kar mora biti odvisno od strateških interesov Unije. Le z določenjem prioritet pri številnih nalogah Evropske službe za najne delovanje eh, lahko optimalno in kar se da učinkovito uporabljamo razpoložljive vire in eh, strokovne kadre. Glede na proračunske omejitve, ki so nujne, sem mnenja, da bi Evropska služba za najne delovanje morala tesneje sodelovati z zunanimi ministrstvi držav članic, tako operativno kot v izmenjavi izkušenj. Torej na ta način bomo lahko učinkoviti in na ta način bomo lahko izvajali tudi evropske prioritete. Prav tako pozivam vodstvo Evropske službe za znanje delovanje, eh, da naj si prizadevajo za vzpostavitev eh, večje mere geografske eh, ravnovesja z zaposlovanjem več funkcionarjev iz Srednje in Vzhodne Evrope. Prav tako pozdravljam vaše zavezanost na enakosti med spoloma, gospa Ešton. Dame in gospodje, ta razprava ni institucionalna retorika, temveč je priložnost, da premislimo o tem, kakšna je uloga EU v svetu. Hvala lepa, spoštovana kolegica. Gospod Kalfin je naslednji vendar ga ne vidim na njegovem sedežu, tako da gremo naprej v imenu poričnih skupin kot prvi za dve minuti gospod Salafranka v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod visoka predstavnica, dame in gospodje. To priporočilo je priložno za čestitke gospodu Broku in gospodu Gualterju. No in to priporočilo prihaja kot sestavni del odločbe sveta iz leta 2010 za izboljšanje razmer na podlagi tega pregleda. Dejstvo je, da je služba zdaj polno operativna, da deluje in mislim, da moramo priznati opravljeno delo visoke predstavnice in njenih sodelavcev. No, naj pa povdarim, da je vendarle potrebno povdariti logiko delovanja eh, te službe in pa tudi pravni okvir delovanja te službe. Svet eh, seveda namenja kadre in sredstva za doseganje nekih ciljev in eh, ta služba je pač kakršna je. Ne moramo pričakovati nekih čudežev, kajti služba za nane delovanje ima pač samo omejeno količino sredstev in eh, kadrov, primerljivo z zunanjem ministrstvom Danske, naprimer. Okrepiti je potrebno poblastila visokega predstavnika oziroma predstavnice, prav tako je pomembno, da se uporabi ministre držav članic za izvajanje nalog, ki bi jih eh, sicer eh, lahko upravljal visoki predstavnik, naprimer Egipt in podobno. Prav tako je potrebno poiskati ustrezne sinergetske povezave. Če pogledamo povezavo med eh, Kraljevino Španijo in Jemnom glede konzularnih storitev, pomembno je, da uporabimo vse izkušnje diplomatov držav članic in pomembno je, da se jih eh, uporabi tudi za delovanje v interesih EU. Eh, tu je ključno, po mojem mnenju, da moderniziramo svojo politično misijo in da bo Evropska unija govorila v en glas potrebujemo torej znanje politiko, ki bo bolj učinkovita, eh, bolj dostopna in da se bodo države članice lahko izogibale eh, težavam, kot smo jih imeli pri razpravi s Sirijo. Treba je vedeti, da je treba iskati prednosti, ki so nam eh, na voljo. Hvala lepa, gospod Salafranka. Naslednja je gospa Gomeš v imenu skupine socialistov. Hvala lepa. Izgradnja institucije iz nič nikoli ni enostavno in visoka predstavnica Lady Ashton eh, mislim, da si zasluži vsekakor vso našo podporo in zahvalo. V zadnjih nekaj let delovanja službe za najem delovanje mm, kaže na to, da je ta služba postala učinkovita in dejansko operativna. Potrebujemo jasno vizijo, da bomo lahko spodbojali jasno politiko in da bomo lahko varovali strateške interese Unije v svetu. Pomembno je, da nimamo kakršnih koli zadržkov pri identifikaciji le tega. Pomembno je, da je visoka predstavnica odgovorna za politično koordinacijo vseh politik in inštrumentov EU, ki imajo vpliv na zunanje sveh, vključno z razvojem, humanitarno pomočjo, energetiko in tako naprej. Njena dvojna vloga kot visoka predstavnica in podpredsednica komisije je pomembna, saj zagotavlja, da imamo na voljo zadostna sredstva. Različni komisari jo morajo sprejeti kot eh, vodilno na tem področju in visoka predstavnica mora voditi, eh, si mora eh, upati in mora tudi izzvati voditelje posameznih držav članic. Pomembno je, da skupno varnostno in zunanjo politiko vodimo na način, ki bo pošteval finančno eh, krizo in zato bi bilo koristno, da države članice dejansko združijo razpoložljive vire. Racionalizirati moramo svoje razpoložljiva sredstva, da bomo zagotovili to, da bomo mi kot Evropa dejansko lahko svoje zahteve in obveznosti izvajali na mednarodni ravni. No, kar zadeva usmeritev našega delovanja, kot je dejala Lady Ashton, bdeti moramo nad eh, promocijo demokracije in človekovih pravic. Imamo uh, visokega predstavnika za človekove pravice in uh, to moramo uporabiti in zagotoviti tudi ustrezne inštrumente. Prav tako moramo zagotoviti, da bo naš dialog z tretjimi državami glede človekovih pravic, torej s partnericami kot so ZDA, Kitajska, uh, Indija, Brazilija in uh, Rusija, transparentni tako z vidika naših interesov in tudi z vidika rezultatov. Hvala lepa v imenu skupine liberalcev za dve minuti gospa Najc Altenbrook. Gospa visoka predstavnica, z Lizbonsko pogodbo je skupna evropska zunanja in obramna politika postala nekako polnoletna in opredelila temelje za resnično skupno evropsko diplomatsko službo. Seveda temu še ne moramo reči diplomacija, kajti le države članice imajo diplomacije in zato temu pravimo služba za zunanje delovanje. No in z ta istega razloga nimamo veleposlaništev EU, temveč delegacije EU in eh, njihovi vodje eh, niso veleposlaniki, ampak so vodje delegacij. Vse to se morda eh, zdi dlakocipsko in tudi je, ampak vendarle to mislim, da kaže na pomisleke zunanjih ministrstv držav članic in njihovo prvotno zadržanost do sodelovanja s to novo strukturo. Torej sam obstoj dokaj dobro delujoče službe za zunanje delovanje, manj kot tri leta po njenem rojstvu, mislim, da predstavlja zelo pozitiven element in je celo pravi mali čudež, ki se ga velja veseliti. Seveda je možno stvari še izboljšati, veliko njih. Ta kombinacija treh funkcij. Visoka predstavnica, predsedujoča svetu za zunanje zadeve in podpredsednica komisije, seveda zahteva nadčloveške moči in sposobnosti. Seveda ste zelo vzdržljivi, gospa Ešton, kot vemo, pa vendarle mislim, da bi lahko imeli enega ali več namestnikov, ki bi lahko tudi politično zastopali funkcijo visokega predstavnika potrebujemo več fleksibilnosti, da bomo na ta način omogočili prilagoditev hitro spremenjajočim se razmeram, prav tako pa se moramo izogibati prekrivanju funkcij in tudi boja za oblast med različnimi evropskimi institucijami. Hvala lepa. Za dve minuti dobi besedo v imenu skupine zelenih gospa Brantner. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa in dobrodošli, gospod Ešton. Kot so kolegi dejali, ste res eh, veliko dosegli v zadnjih treh letih in zaslužite si seveda so pohvalo za to. Se pa tudi strinjam, da ja, seveda vedno lahko naredimo tudi več. In eh, ta pregled moramo uporabiti kot možnost za resno delo in ne zgolj, da odkljukamo neko nalogo. Naj v tem kontekstu izpostavim nekaj vprašanj. Eden ključnih ciljev eh, službe Eh, ki ste jih izpostavili, je, da mora Evropska unija postati eden najpomembnejših akterjev, kar zadeva preprečevanje sporov, obladovanje kriz in eh, odzivanje na krize. In tu ste bili odlični pri Srbiji in Kosovo, naprimer, ne pa omenim tudi Burmo, Mjanmar in Jemen. To so konflikti, o katerih bolj redko slišimo, mislim pa, da je vaša služba tu opravila res eh, odlično delo in je odgovorna za veliko tega, kar zdaj vidimo na terenu. Ampak če želimo biti še boljši pri tem, mislim, da bi morali svojo vlogo podpredsednice komisije vzeti še bolj resno. No in druga stvar, resnično verjamem, da moramo integrirati naše obramne strukture bolje. Imeli smo že razpravo s gospodom Popovskim na to temo in pravi, da je on tista ustrezna struktura, ki smo jo izpogajali. Ampak on ni struktura, on je oseba in potrebuje strukturo, ki bi ga podprla, ki je zdaj nima. Mislim, da je skrajni čas, da vzpostavimo ustrezno strukturo, o kateri smo govorili pred eh, tremi leti. In še vedno sem prepričan, da bi na ta način lahko Evropski uniji pomagali pri odzivanju se na krize in pri zagotavljanju dolgoročnega miru. Naslednja zadeva, veseli me, da ste to omenili. Tudi sama menim, da je še vedno preveč podvajanja, preveč ljudi je na vrhu premalo ljudi res dela na terenu in včasih imamo tudi nejasna linije poveljevanja. Rekli ste, da boste to zadevo tudi reševali v kontekstu proračuna za leto 2004. Še ena zadeva, ki ste omenjali, je eh, ravnovesje med eh, spoloma. Obljubili ste akcijski načrt, kjer naj bi reševali tudi strukturne omejitve za ženske v diplomaciji. Teh je veliko in mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko Mm, tu nekaj stvari tudi v kontekstu tega pregleda. No in na zadnje, vi ste ena oseba s tremi funkcijami, tako da prosim, predlagajte namestnike, da ne bomo uh, kadarkoli morali uh, govoriti, da niste na nekem sestanku, ker bi morali biti na drugih dveh obenem. Hvala lepa. V imenu skupine EKR tudi za dve minuti besedo dobi dr. Tenak. Na začetku sem bil nekoliko skeptičen. Zdi se mi namreč, da gre za to, da se odpovemo preveč pristojnostim. Vendar pa sedaj vidim, da v obliki Kathy Ashton imamo vodjo inštitucije, ki lahko doda vrednost na področjih, ker imamo konsens na področju obrambe človekovih pravic, ker vse države govorijo z enim glasom in kjer ni konflikta z NATO. Taki primeri so organizirane sankcije proti jedrskemu programu Irana, izvrstno delo v Atlanti, potem ob somalijski obali, potem misija za usposabljanje v Mali, v Burmi in tudi dosežek mm, dogovora med Srbi in Albanci na Kosovo. Zato čestitke za te uspehe. Ti uspehi kažejo točno to, kar si želimo od te službe in sicer, da se opravi koristno delo po jasnih parametrih obžalujem pa, da to poročilo skuša širiti pristojnosti službe za zonanje delovanje. Dejstvo je, da naša politična skupina ne more sprejeti scenarija eh, sil za hitro posredovanje. Običajno bi namreč bile francoske in britanske sile tiste, ki bi opravile najbolj odgovorno delo. Tako, da bi obstajala možnost, da bi poslali v boj zlasti Britance in Francoze brez izrecnega soglasja. Države članice imajo različne prioritete, geopolitične prioritete in proračune in zato ne želimo, da bi bile sprejete odločitve, ki so v nasprotju z nacionalnimi interesi. Naša politična skupina prav tako meni, da rotiranje pri predsedovanju predstavlja osnovo institucionalnega okvira in če bi hoteli to prekiniti, bi s tem dobili več streljiva tisti, ki govorijo, da ni demokracije, da ni odgovornosti v strukturah EU. Ne na zadnje. Potrebno je ponovno pregledati dediščino Relixa. Zakaj taka razlika med Panamo in Barbadosom? Hvala. Modri karton. Aleksandar, če ti dam besedo. Ne bom namreč dajal besede tistim, ki bodo besedo dobili kasneje, kajti sicer se bojim, da bomo imeli govor za govorom za govorom. Besedo sedaj dobi za minuto in pol. Gospod Dartmouth v imenu skupine FD. Yes, Služba za zunanje delovanje je služba, ki temeli na predpostavki, da imamo skupne interese med 27 državami članicami. To pa mislim, da je sprenevedanje. V Libiji je sodelovalo le 8 držav, ne 27. Ena od njih tudi ne članica EU. 27 članic je koalicija nevoljnih in včasih še celo manj kot to. Prav tako vidimo zapravljanje službe za zonanje delovanje. Kadri zaposleni pri službi za zonanje delovanje dobiva plačo, ki je višja kot je plača zunanjega ministra Združenega kraljestva. To pa ima posledice, da Združeno kraljestvo zapira svoje veleposlaništva in konzulate. Kljub temu pa moramo prispevati in prispevamo zelo pomembno za Evropsko službo za zonanje delovanje, zato da spodbujamo zonanjo politiko, ki ni in ponavljam, ni naša. Vse to pa kaže, da članstvo Združenega kraljestva v EU zmanjšuje našo vplivnost v svetu. Hvala za eno minuto. V imenu Gue Engel, gospod Mejer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naša skupina je zelo nerada podprla oblikovanje SZD, zato ker ni zadostnega nadzora strani Evropskega parlamenta. V končni fazi je zunanja politika vsake države podvržena nadzoru Euro eh, parlamenta, nacionalnega parlamenta. To pa se ne dogaja pri Evropski službi za zunanje delovanje, ker vidimo, da prihaja do prekrivanja eh, diplomatskih predstavništev držav članic in Evropske službe za zonanje delovanje, zato potrebujemo bolj primirno ulogo Evropskega parlamenta. Še več, spoštovani kolegi, daleč smo tega, da bi lahko govorili o neki dosledni zonani politiki Evropske unije. Evropska služba za zonanje delovanje mora seveda podpirati evropsko zonanjo in varnostno politiko. In upamo, da bo vsaka zunanja politika Evropske unije temeljila na razoroževanju in reševanju konfliktov. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili nagovor imenu političnih skupin, sedaj pa posamezni govorniki. Začel bo podpredsednik gospod Protaševič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa visoka predstavnica, naj začnem z zagotovitvijo, da Evropska skupina za zunanje delovanje ki je začela praktično iz nič pred dvema letoma, vendar le je v tem kratkem obdobju uspela izboljšati svojo prisotnost in učinkovitost. To lahko utemeljim z angažiranostjo te službe na področju iranskega jedrskega programa, odnosov Srbija-Kosovo in koordinacija eh, operacije Unije proti somalskim piratom. Osebno kot eh, podpredsednik parlamenta odgovoren za sodelovanje za državami članicami vzhodnega partnerstva, prav tako Mm, izražam zadovoljstvo nad tem, da evropska sosedska politika eh, prav tako najde svoje mesto v delovanju Evropske službe za zunanje delovanje in sicer na ustrezen način. Kadrovske odločitve vezane na število eh, predstavnikov Evropske unije v naši sosedščini so prav tako eh, pozitivne. Bi pa v tem trenutku gospa visoka predstavnica pozval k okrepitvi položaja šefov teh delegacij, eh, s tem, da bi šef delegacije lahko opravljal bolj strateško delo in manj administrativno delo. Pa seveda nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Kot podpredsednik eh, odbora za človekove pravice lahko povem, da na področju varovanja in promocije človekovih pravic Evropske unije eh, danes ni enako učinkovita kot eh, v času pred vzpostavitvijo te službe in tudi tu mislim, da bi morali stvari premeriti in ustrezno ukrepati. Minuto, la senjor... Hvala za eno minuto, gospa Jakonsari. Hvala, gospod predsedujoči. Po svetu prihaja do prerasporejanja moči, zato je zelo pomembno, da Evropska unija govori pri zunanjepolitičnih zadevah z enim glasom. In zato je tudi pomembno, da ESZD postaja bolj učinkovita. Lady Ashton si je zelo prizadevala za to in vem, da smo historično gledano dosegli skupno Evropsko službo za zonanje delovanje. Vendar pa imam dvome, namreč, da ste bili ujetnica birokratskih postopkov in da niste mogli narediti tega, kar bi si želeli. Zato moramo zmanjšati birokratsko breme odpraviti podvajanja in doseči reformo na ravni držav članic in drugih akterjev. Govorila bi rada o enem in sicer. Evropsko službo za zonanje delovanje moramo približati našim državljanjem. To bi naredili z izboljšanjem storitev na konzularnih predstavništvih, recimo, ko so ujemno ugrabili finski par in avstrica, mi ni bilo jasno, ali je Evropska služba za zonanje delovanje imela karkoli opraviti z njihovo osvoboditvijo ali so to opravile države članice. Ampak hvala za poročilo. Hvala. Za minuto in pol, gospod Lamstor. Hvala, gospod predsedajoči. Rad bi spomnil, da je Franciska Brandner skupaj z menoj pred tremi leti vzpostavila eh, neko začasno platformo, kjer so se združevali akademiki, nevladne organizacije, prihodni diplomati in se pogovarjali o tem, kako naj se skupaj zastavimo. Nekatere stvari, ki smo jih pripravili, so danes ponovno na dnevnem redu. Eno so politični predstavniki. O tem smo govorili takrat, pa to nekako ni bilo dobro sprijeto. Namreč od visoke predstavnice smo videli, da pričakujemo nemogoče, tri funkcije v eni osebi, to je težko pričakovati in to je tudi danes prva točka priporočila Evropskega parlamenta. Druga stvar, ki pa je bila realizirana, pa je, da je obstaja širša vodstvena struktura namesto enega vsemogočnega izvršnega generalnega sekretarja. Ne želimo imeti neke sive eminence, ki bo delovala iz ozadja, ki ne bo prihajala v parlament. Želimo si priložnost, da dobite toliko informacij, kolikor le lahko in to iz čim večjega števila virov. Zadnja stvar, to je tudi kolega omenil, res je, države članice zapirajo veleposlaništva, zapirajo konzulate in tu lahko služba za zonanje delovanje pomaga zato da bodo države članice še vedno zastopane službo, ki je njihova. Portug hvala. In hvala tudi za vaše razumevanje in korektnost, s katero ste se odzvali kot prijatelj in kolega. Sedaj pa gospa Luneček. Ja, hvala, gospod predsedujoči, gospa Ešten dame in gospodje, tudi z moje strani. Čestitke vam, gospa Eštonova, in vaši ekipi za to, kar vam je uspelo v zadnjih dveh letih in pol. To ni bilo kar tako, zato čestitke in priznanje. Kje se sicer še zgodi, da neka struktura, neka inštitucija nastane tako, da najprej imenujemo vodilne, potem pa šele vidimo, kako bo stvar delovala. To je resnično nekaj, za kar si zaslužite čestitke. Vem, da ni bilo enostavno in že drugi so povedali, da so potrebni nadčloveški napori, če naj zadeva uspe. Obžalujem, da so v tujini delegacije in ne veleposlaništva, morda se to lahko še spremeni. Toplo se zahvaljujem tudi za to, kako vam je uspelo Kosovo in Srbijo pripraviti do tega, da podpišete sporazum in to je resnično dosežek, ki bo šel v zgodovino in to pravim kot poročevalka za Kosovo. Prav tako pa so tudi elementi, ki kažejo, da potencial službe še ni izčrpan. Dejstvo je, da najdemo potencial še zlasti v strukturah Evropske unije, v svetu, In mislim, da to vidimo tudi v potencijalu velikih držav, ki si ne želijo, da bi služba za zonanje delovanje resnično igrala pomembno vlogo v zonanji politiki EU. Ampak to ni vaša krivda. Zato potrebujemo novo konvencijo, da se bodo zadeve spravile na novo raven. Bolj vidke strukture, to bo potrebno ne samo za vas, tudi za vaše naslednike. Vidim tudi, da se borite za to, da bi bilo več žensk na vodilnih položajih. Nekaj vam je že uspelo, tudi tu bi bilo korisno, če bi države članice imenovale več žensk, zato bo, da boste tudi vi lahko izbirali med večjim številom žensk. Predsedujoči prekinja. Ulrike, presegla si svoj čas. Gospod Koval. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, dziękuję Pani Przewodnicząca. Hvala gospod predsedujoči, gospod podpredsednica. Opazujem delo vaše službe v državah, kjer sem najpogosteje Ukrajina, Moldova, Belorusija. Lahko omenim tudi druge države. In izkušnje so dobre in ta služba se zdi, da postaja nekakšen stalni element v eh, pejzažu Evrope. In pomembno je, da glavni akteri vidijo to službo kot skupno službo v tej regiji, ki bo kmalo skupaj z nami v Evropi. E, preveč e, govorimo o umetnem širjenju te službe. Ne, bodimo skromni in strokovni, to mislim, da bo dober primer in to je nekaj, kar jim bo dalo več moči. In to bi vas rad e, prosil, da tako lepo, kot govorite o pravicah žensk, kar je nujno potrebno, poveste tudi par besed o pravicah kristjanov, ki so na številnih področjih preganjanje, potrebujejo vaš glas in se obračajo na Evropsko unijo, da bi jo podprli vsaj s temi besedami. Potrebujemo tudi boljšo eh, ravnovesje med državami. Polska je daleč zadaj v tej statistiki. Če ne bi ta služba eh, bila uspešna, je to tudi pomemben element vašega uspeha, gospa eh, predsedujoča, gospa predsednica, da to ravnovesje vzpostavite. Hvala, gospod Koval. Gospod Van Heke, minuto. Hvala, gospod predsednik. Hvala, predsedujoči. Žal mi je, ampak tokrat ne bom ravnal v duhu konsenza, ki smo ga slišali. Stališče moje politične skupine je, da je to študija primere, kako ne bi smeli ravnati. To je primer, kaj bi morali odpraviti v labirintu evropskih inštitucij. Lahko sicer potrdim glavno sporočilo, mm, kaj ti gre za to, da bi zadeve izboljšali. Po drugi strani pa vidimo, da se bo gospa Eštonova upokojila, vidimo, da je veliko anomalij, vidimo, da bi bilo potrebno odpraviti preveliko število diplomatov, ki so plačani preveč. Tudi, če pozabimo za vse to, Evropa ni federalna država, Evropa ni pripravljena za eno samo zonanjo politiko ali enotno diplomacijo. Morda to obžalujete, to obžalujem tudi jaz sam, ampak glede na to, da je to dejstvo, ne smemo še naprej eh, metati stran na milijone in milijone evrov za projekt, ki je brez koristi. Tiene un minuto in medio. Hvala. Za minuto in pol. Gospod Držav. Hvala lepa. Služba za nane delovanje in funkcija, ki jo vi nosite, so pozitivne posledice Lizbonske pogodbe. In kljub kritikam ne pozabimo, da ko vprašamo sodržljanje, na katerih področjih bi želeli, da Evropska unija igra kolektivno, bolj aktivno vlogo, je diplomacija in varnost ter obramba sestavni del teh prioritet, na katere opozarjajo. Zato je pozitivno videti, da prihaja do tega razvoja dogodkov in v treh letih je seveda težko vzpostaviti enotno diplomatsko kulturo, enotni diplomatski korpus, ampak napredek je vsega kor tu. Strinjam se z vsemi priporočili odličnih poročevalcev Gualtierja in eh, Broka, bi rad ustrajal tudi na tem, da je potrebno izboljšati tudi vojaško-civilne misije. Sam sem oba vse, obiskal vse eh, šefe teh misij, eh, vse te misije in prepogosto se dogaja kaj. Prihaja do eh, preobsežnega planiranja, neustreznega planiranja, premalo oziroma praktično neobstoječa fleksibilnost. Nujno moramo izboljšati te razmere, to je nujno za našo verodostojnost na vzven in za našo vidnost. Ustrajam na tem, gospa visoka predstavnica, Eh, in predvsem, da tu nekaj storite v smislu svoje vloge podpredsednice komisije. Financiranje eh, komisije je treba bistveno bolj učinkovito uporabljati eh, v službi za donalne delovanje. Hvala, gospodin Žal. Gospa Muniz je naslednja. Hvala, predsedujoči. V tem priporočilu Evropskega parlamenta pozdravljam dvoje. Prvič, spodbuja boljše sodelovanje med sekretarjatom sveta in visokim, visoko predstavnico. In govori tudi o komisijarjih Relex. Zelo pomembno je, da damo prioriteto nacionalnim diplomatom, katerih Eh, misije oziroma veleposlaništva se zapirajo. Mislim, da mora Evropska služba za zunanje delovanje dokazati svoj pomen. Zato se ne smejo zmanjšati jamstva za državljane EU v tretjih državah. Tako parlament kot Evropska služba za, za zunanje delovanje nista uspela pri zagotavljanju boljšega ravnovesja med spoloma. manj kot 25 odstotkov žensk je vodi delegacij, ampak 70 odstotkov vseh asistentov so ženske. Zato mislim, da moramo to anomalijo odpraviti. Vem, da si prizadevate, da bi to popravili. Žal mi je, da to ni uspelo. Tudi v odboru za zonanje zadeve je Evropska ljudska stranka zavrnila predlog spremembe socialistov, kjer smo dejansko zahtevali kvote. Predsedujoči prekinja. Prestegli se svoj čas za govor za eno minuto, gospa Jatenmaki. Ja, ter... Gospod predsedujoči, veseli me, da lahko v poročilu preberemo kar nekaj spodbudnih stvari. Govora je o geografskem ravnovesju in boljša geografska razporejenost pomeni, da bodo vse države članice zastopane na uravnotežen način, tudi v vaši službi. Žal je danes položaj tak, da velike in starejše države prevladujejo. 14 odstotkov vseh diplomatov je francozov. Ne dvomim, da gre za kompetentne ljudi, ampak tudi druge države imajo kompetentne diplomate. Kot je pravkar dejala, 18 odstotkov vseh diplomatov prihaja iz 12 novih držav članic, po drugi strani pa 15 starejših držav članic zagotavlja kar 80 odstotkov vseh kadrov. To ni ravnovesje in zato želimo, da se to popravi. Hvala, gospod Piotrovski. Hvala lepa. Pregled delovanja, službe za zunanje delovanje, naj bi zagotavljal tudi tako imenovano ravnovesje, ozemeljsko razno ravnovesje. V 40. členu Evropski parlament povdarja pomen tega, da se, citiram, uporabijo vsa potrebna sredstva za to, da se vzpostavi ozemeljska ravnovesje na višjih eh, ravneh in tudi na vseh ostalih funkcijah. Žal pa še vedno takšnega ravnovesja ni. Diplomati iz novih držav članic, vključno s Polsko, predstavljajo le majhno število v službi v primerjavi za diplomati iz tako imenovanih starih držav članic. Uporabljeni kriterij ozemeljskega ravnovesja pomeni, da bi morala Poljska od 140 delegacij imeti 12, ne pa 4, kot jih ima zdaj. Poljaki so prav tako premalo zastopani na nižjih eh, funkcijah službe za nadaljevanje. Od 3,5 tisoč eh, oseb zaposlenih v službi so Poljaki eh, le zastopani v 3 odstotkih. Pomembno je, da se torej resno premisli o vzpostavitvi nacionalnih kvot v okviru službe za nadaljevanje. Hvala. Kolega, tini...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 so verjetno nekateri glasovi znotraj parlamenta bili preostli z Lady Ashtonovo, še zlasti glede na to, kakšne so bile omejitve te nove službe. Vedno pa se da stvari izboljšati. In en način, kako zadeve izboljšati, je prožnost. Prožnost, kar zadeva vire, kadre. Seveda, politične prioritete se hitro spreminjajo, zato je potrebna ustrezna prožnost. Tudi pri naši odzivnosti in prožnost je potrebna tudi, ko je treba sprejemati operativne odločitve na področju skupne obrambe. V mislih imam mali. Glasovanje s kvalificirano večino v svetu bi bilo zelo korisno v takih situacijah, namreč to bi nam omogočilo, da se odzivamo hitreje. Naj spomnim še na eno stvar. Če tudi nacionalna diplomacija ne izginja, pa se Evropska služba za zonanje delovanje razvija v nekem kontekstu, ko vidimo, da se nacionalna diplomacija krči, zato bo morala Evropska služba to nadomestiti. Hvala. Kolega Tirne, un minuto. Hvala lepa. Za eno minuto. Gospod Krajsel Dorfler. Zelo pozdravljam neko umestno bilanco, da preverimo, katere strukture so se izkazale za dobre in kje je potencial za izboljšave. Videli smo, da je v preteklih letih izbruhnilo veliko kriz, med drugim v Siriji, in tu je postalo jasno, da potrebujemo večjo vodilno ulogo visoke predstavnice za to, da bomo imeli skupno zunanje varnostno politiko. Spoštovana Keti Ashton, vaš potencial lahko bolje izkoristite tudi kot podpredsednica EU komisije in kot članica komisije pristojna za zonanjo politiko. Mi vas bomo z vsemi močmi podprli. K temu lahko prispevajo enostavnejše strukture in boljša koordinacija, boljša usklajenost. Prav tako je odločilno tudi to, da bo evropska sosedska politika ostala pri komisiji in da je podvržena skupnostni metodi. Sosedska politika ne sme biti podvržena medvladnim strukturam. Čestitam vam za delo, ki ste ga opravili do sedaj. Mislim, da imate izvrstne sodelavke in sodelavce in zlasti kolega na vaši levi strani bi rad pohvali, ki je, opravila, ki je opravil izvrstno delo. Hvala, Wolf. Gospa Džanako, minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Res je. Oblikovanje službe za zonanje delovanje je prineslo mnoge pozitivne priložnosti. Čestitke gospe Eštenovi za njena prizadevanja. Namreč, to ni bila enostavna naloga, ampak na podlagi delovanja službe moramo reči, da je nekatere stvari treba spremeniti tudi nekatere stvari, ki jih je predlagal parlament. Hierarhija se mora spremeniti, potrebujemo tudi boljše delovanje. Zdi se tudi, da imamo veliko uradnikov na visoki ravni in mnogo krat ni ustreznega usklajevanja različnih prizadevanj, prizadevanj komisije in službe za zonanje delovanje. Tu ni ustrezne usklajenosti. Moj občutek je, da bi s prizadevanji za večje število žensk, ki so premalo zastopane, da bi tudi sedežem v Bruslju bilo bolje za vojaško in nevojaško ukrepanje. V tem primeru bi služba za zonanje delovanje lahko bila bolj učinkovita, odzivala bi se hitreje in seveda, gospod predsedujoči, ponavljam, priznati moramo za že vložena prizadevanja, trud, vse to, kar se zdaj počne in na podlagi sedanjih prizadevanj želimo še več vsebinskih sprememb, zato da bo služba za zonanje delovanje lahko bolje usklajevala in prinesla boljše rezultate. Namreč Unija mora imeti svojo blagovno znamko v tujini in tega še nimamo. Rezultati morajo biti sorazmerni z uloženim trudom. Zato moramo ta pristop spodbujati. Tež. Gospod Cortez, eno minuto. Hvala. Čestitam podpredsednici komisije, visoki predstavnici za izvrstno dip diplomacijo Evropske službe za zonanje delovanje. Res je, ta služba je nova in to se odraža tudi v nekaterih elementih te organizacije. Pozdravljamo, da visoka predstavnica redno prihaja k nam in nas nagovarja, predvsem naš odbor. Mislim, da bomo lahko videli dodano vrednost službe za zonanje delovanje za Evropsko unijo, pozivam komisijo in SZD naj po začetnih težavah dosežeta boljšo usklajenost, kar zadeva zonanjo politiko, zato, da se bo to odrazilo tudi v naslednjem programskem obdobju. Ob koncu bi ponovno povdaril, da potrebujemo dolno ravnovesje zastopanosti spolov in različnih narodov. Jak. Gospod Kukan, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska služba za zunanje delovanje bi morala biti močan steber evropske zunanje politike. Zato pa moramo najprej zagotoviti bolj učinkovito rabo obstoječih finančnih sredstev. To pa je delo, ki še zmeraj poteka. V preteklih treh letih smo videli kar nekaj pozitivnih rezultatov, izkazale pa so se tudi določene pomankljivosti, s katerimi se bo potrebno soočiti. Potrebujemo močno in učinkovito Evropsko službo za zunanje delovanje z močnim političnim vodstvom. Zunanje odnose in pa sosedska politika sta dve področji, kjer lahko Evropska unija igra ključno vlogo. Če želimo to doseči, se moramo enotno odzivati. Le tako si bomo zaslužili tudi spoštovanje. Poleg tega mora služba podpirati tudi izvajanje zunanje politike. Zaradi tega se moramo izogniti podvajanju. Vloga zunanjih ministrov bi morala biti tudi, da pripomorejo k zunanji politiki Evropske unije. Predpogoj za to pa je preglednost ESZD. Mnenje Evropskega parlamenta bi se moralo bolj pogosto upoštevati, čeprav posebej, kadar se sprejmajo pomembne odločitve. Kaj te? Evropski parlament zagotavlja tudi verodostojnost vaših dejavnosti in jih ustrezno predstavlja tudi državljanom Evropske unije. Naj spostavim še demografsko ravnovesje v službi za zunanje delovanje. Ne pozabite na sposobnosti diplomatov iz eh, novih držav članic. Hvala lepa. Za minuto in pol dobi besedo podpredsednik Otmar Karas. Gospa podpredsedujoča, spoštovane dame in gospodje. Če državljane vprašamo, kaj bi pravzaprav želeli, da Evropska unija zagotovi, ti odgovorijo dobro zunanjo politiko, jasno prepoznaven obraz Evrope v svetu. Če si ogledamo razvoj eh, in pa posledice politike na tem področju, potem lahko vidimo, da eh, mora Evropska unija postati predstavnica kontinenta. To pa bo mogoče le, če bomo imeli učinkovito Evropsko službo za zunanje delovanje, ki ima ogromno dela. Je še v povojih, ampak nekaj pomankljivosti se je že izkazalo. Recimo, ko gre za pristojnosti sodelavcev komisije, držav članic in pa za pristojnosti zaposlenih v službi za zunanje delovanje ta razdrobljenost je neučinkovita in jo je potrebno odpraviti. Ingrid Gresle je v prilogi dodala organigram eh, Evropske službe za zunanje delovanje in ta eh, kaže, kako nepregledno je organizirana ta služba številne delegacije v tujini eh, pravijo, da obstajajo različna pravila eh, glede eh, dela prostih dnevov in tako naprej. Če želimo imeti dobro Evropsko službo za zunanje delovanje, je potrebno premustiti to razdrobljenost in te razlike. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Vajter za minuto in pol. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, od ustanovitve Evropske službe za zunanje delovanje smo dosegli že veliko, veliko dela pa nas še čaka. Recimo geografska uravnoteženost na vodilnih delovnih mestih. Eh, premalo pa je tudi sodelavcev na splošno iz novih držav članic. Pri tem uh, mora jo biti glavni kriterij sposobnosti kandidatov na področju zunanje politike. Spomneni morajo biti seveda določeni pogoji pri zaposlovanju. Slišala sem, da veleposlaniki sploh ne morejo komunicirati v državah, kjer se nahajajo, zaradi tega, ker ne govorijo jezika te države. Eh, recimo misija v Moskvi je skušala vzpostaviti stike, ampak to ni bi bilo mogoče, ker je prišlo do težav pri komunikaciji. Predstavniki baltskih držav bi lahko bili zelo koristni v delegacijah v vzhodnem sosedstvu. In to bi tudi pokazalo, da je prišlo do dejanskega preobrata. Visoko predstavnico bi rada povabila, da odpre predstavništvo v Turkmenistanu. Ta država je namreč zelo pomembna, ne le zaradi naravnih virov, ampak tudi iz eh, geopolitičnega vidika. Poleg tega pa potrebujemo več sredstev za konzularna predstavništva. To bi bilo pomembno predvsem za majhne države. Gospa Metzola. Hvala lepa. Gospa visoka predstavnica. Evropska služba za zunanje delovanje je pomembna za Evropo. Razvija se v težavnih okoliščinah in v, trenutnem, in v trenutni gospodarski situaciji. Kljub temu eh, si Evropska služba za zunanje delovanje prizadeva za to, da bi Evropa imela prepoznavnejši obraz. Želi zagotoviti bolj učinkovito izvajanje evropskih stališč v svetu vsekakor pa bi lahko bili postopki boljši. Poleg tega pa bi lahko bi bilo bolj enotno tudi delovanje Evropske unije na področju zunanje politike. Pri tem poročilu bi rada izpostavila eno točko, ki se mi zdi še prav posebej pomembna za mojo državo Malto. Tukaj gre za zaposlovanje. Ko je bila vzpostavljena ta služba, je Malta zahtevala, da bi bili ustrezno zastopani predstavniki vseh držav članic. Potekajo sicer prizadevanja v tej smeri, vendar pa eh, ta kriterij še zmeraj ni izpolnjen in pričakujem boljše izvajanje v prihodnosti. Tukaj opozarjam na 40. člen ki zahteva, da so izvedeni vsi ukrepi, ki bodo zagotovili geografsko ravnovesje na vodilnih delovnih mestih in v službi za zunanje delovanje na splošno. Na ta način bi se dejansko soočili s tem problemom in države članice eh, bi v večji meri imele občutek, da prispevajo k Evropski službi za zunanje delovanje. Sedaj pa postopek eh, pritegnite pozornost eh, predsedujoče. Prosim vas, da se držite časa za govor. Najprej dobi besedo kolegica Korhola. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Spadam med tiste poslance, ki menijo, da potrebujemo močnejšo zunanjo politiko. Evropska služba za zunanje delovanje je pri tem pomemben instrument. Z njeno pomočjo bomo lahko zastopali interese naših državljanov v tujini. Eden izmed kolegov je opozoril na preganjanje kristjanov. V tem primeru bi lahko Evropska služba zunanje delovanje pomagala. Je pa zelo zapletena struktura in ne moremo pričakovati čudežev v uh, treh letih. Je pa res, da je bil naš odziv na krize prepočasen zaradi uh, preobsežne birokracije. Arabska pomlad in pa mali sta le dva primera. Veseli pa me, da eh, se je. Uh, Evropska služba za zunanje delovanje na osnovi tega tudi kaj naučila. In vesela sem, da se je predstavnik eh, službe za Turčijo pretekli teden sestal z mladimi v Turčiji. Potrebno eh, pa je upoštevati tudi demokratične kriterije. Gospa Gresle, hvala lepa. Rada bi opozorila na to, da Evropsko službo za zunanje delovanje čaka še dolga pot. Zakaj nameravate ohraniti ta organigram? Ali služba deluje kljub eh, temu organigramu? Ne deluje zaradi tega organigrama, v nobeni drugi inštituciji ni toliko vodilnih delovnih mest kot ravno v Evropski službi za zunanje delovanje. Zato me zanima, zakaj ustrajate pri tem organigramu. Potem pa Eh, posebni odposlanci. Eh, kako gledate na to, eh, zakaj te posebne odposlance sploh še imamo? Morda bi bilo bolje, da ukrepimo delegacije. Boriti se moramo za učinkovito Evropsko službo za zunanje delovanje. 55 tisoč diplomatov plačujejo naši davkoplačevalci. To je skoraj da dvakrat toliko, kot jih imajo Združene države Amerike. Eh, zato eh, bi bilo morda bolj smiselno, da to službo bolj učinkovito zastavimo in na ta način bi lahko tudi veliko privrčevali. Gospod Angorakis. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Spremembe, ki bodo predlagane, se nanašajo na Evropsko službo za zunanje delovanje, ki naj bi imela uh, Eh, močnejšo vlogo v svetu. Zunanja politika Evropske unije bi morala biti bolj uh, agresivna in imeti bi morala določene karakteristike. Bolj pogosto bi morala Evropska unija poseči tudi v uh, vojna žarišča. Tukaj gre tudi za vprašanje varnosti in uh, za bojne skupine Evropske unije potrebujemo boljše financiranje in pa boljšo strukturo za izvajanje ter krizni mehanizem. Z ustreznimi ukrepi in z boljšnim, boljšim sodelovanjem z državami članicami pa eh, še ne bo boljšega nadzora nad eh, Evropsko službo za zunanje delovanje. Demokratične verodostojnosti pravzaprav ni in Na ta način se opravičujejo eh, posegi NATO in pa Evropske unije. Kolega Mülcer. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospa predsednica, kakšno vizijo, imajo, kakšno vizijo prihodnosti imajo državljani Evropske unije? Ali si želijo centralistično Evropsko unijo, ki eh, terorizira državljane posameznih držav članic, ali pa si želijo federalno Evropsko unijo, demokratično, liberalno, eh, ki ima eh, trdno zunanjo politiko. Zagotavo eh, si želijo to drugo Evropsko unijo. In zato potrebujemo tudi skupno službo za zunanje delovanje. To, kar imamo v tem trenutku, pa je čudna dvojna strategija. Imamo nekdanje evropske vele sile ali pa tiste, ki menijo, da to so, in ki uh, zunanje politično delujejo svoje glavo. Evropska služba za zunanje delovanje pa pri tem deluje nemočno. Potrebujemo pravo Evropsko službo za zunanje delovanje. Najlepša hvala. Thank you, Madam President. <clears throat> Funkcionovanje. Naslednji govornik. Hvala. Delovanje Evropske službe za znanje delovanje je nekaj, kar lahko rečemo, da je bilo uspešno. Ta služba je bila vzpostavljena, eh, prav tako pa mislim, da gre tu za ustrezno ravnovesje med institucijami in eh, članicami, kot je dejal gospod Gualtieri, gre za neko naravno stanje nezadovoljstva med institucijami. Obenem naj povdarim tudi, da gre za obdobje pomembnih eh, dogodkov. Arabska pomlad, nova vloga človekovih pravic, eh, imenovanje poplaščenca za človekove pravice in podobno. Gospa visoka predstavnica je govorila o svojih namestnikih. Mislim, da imamo vzpostavljeno eh, dobro osnovo sodelovanja s komisarji, ki delujejo na področju humanitarne pomoči, sosedske politike ali razvojne pomoči. Predvsem pa me veseli to, da tudi drugi komisarji sodelujejo v tem procesu, kajti v tem trenutku zunanja politika ni le diplomacija, ampak eh, zadeva tudi v veliki meri gospodarsko vprašanje. Res, ministri zunanje zadeve držav članic so potencijal, ki ga je treba uporabiti, če nam bo to uspelo na nek način novo opredeliti, bi bilo to vsekakor zelo dobro. No in še zadnja stvar, geografsko ravnovesje v službi. Gospa Ještren je to že omenjala. Omenjala je namreč pozitiven vpliv diplomatov iz novih držav članic. Dobro bi bilo, če bi bilo to ravnovesje prisotno tudi pri novih članicah. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Sinclair. Uh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Številni kolegi so dejali, da potrebuje Evropska unija enotni glas in da potrebujemo veleposlanike in ne vodje delegacij. Ampak. Eh, zagotovo pri tem potrebujemo tudi ustrezne pristojnosti in Evropska unija zato eh, nima pravega mandata. Evropska služba za zunanje eh, delovanje pravzaprav nima nobene prave utemelitve in eh, gospa Eštonova je pravzaprav nemočna, kaj ti ne govori v imenu 27 držav članic, zato pa je kriva tudi sama. Eh, Eh, pri sprejemu Lizbonske pogodbe je dejala, da ne gre eh, za prenos moči, sedaj pa pravzaprav želi več eh, moči. Torej, kaj pravzaprav želite, gospa Ashton? Da bi Evropska unija lahko govorila z enotnim glasom, potrebuje mandat državljanov Evropske unije. In še eno vprašanje v kateri vlogi eh, ste bili eh, na eh, prvenstvu oziroma na zaključku prvenstva letošnje leto. Gospa Ashtonova, tam sem bila na povabilo UEFE. Zahvalila bi se rada za vse prispevke, pričakovala sem živahno razpravo in uh, Takšna je ta razprava tudi bila. Zahvaljujem se za vse eh, pripombe, zahvaljujem se vsem tistim, ki se strinjate in tudi vsem tistim, ki se ne strinjate z našim delom. Pomembno je, da slišimo različna mnenja. Osredotočila se bom na ključne točke, seveda pa se bomo k tej temi eh, še vrnili, ko eh, bo objavljen pregled. No, naj se lotim posameznih področji. Prvič, kako sodelujemo z državami članicami. Kot sem dejala že v svojem uvodu, eh, je Lizbonska pogodba ohranila soglasje v svetu pri sprejemu številnih odločitev. Naj gre tukaj za odločitve eh, zunanih ministrov, obrambnih ministrov eh, ali pa ministrov za razvoj gre eh, torej za soglasje, ne za skupni imenovalec. Včasih je to soglasje težko najti, ampak že način sodelovanja 27 držav članic predstavlja izjemno dobro razpravo in iskanje eh, rešitev. Recimo, tako smo razpravljali o Siriji in embargu. Nekateri poslanci ste vprašali, ali eh, bi morali vlogo igrati tudi nacionalni parlamenti. Srečujem eh, se tudi s predstavniki eh, nacionalnih parlamentov in vedno organiziramo tudi konferenco z njimi. To predstavlja priložnost za dolgo razpravo in to morda ne zadostuje, je pa pomemben prispevek k našemu delu. Kako sodelujemo z državami članicami? omenjen je bil primer ugrabitve v Jemnu. Sodelovala sem z predsednikom in uh, pomagala pri eh, koordinaciji in uh, podobno bi storila tudi v vsakem drugem primeru ugrabitve na svetu. Gre tudi za koordinacijo dela zunanjih ministrov zunani ministri izvajajo svoje delo v imenu Evropske unije, pa tudi v eh, imenu držav članic eh, Evropske unije. Rada bi izpostavila tudi eh, temo namestnikov, kajti številni ste dejali, da je nemogoče biti na dveh ali treh mestih hkrati. Spomnim se zelo žalostnega dne, ko sem bila eh, v petih državah, eh, potem pa so me kritizirali, ker nisem bila še v šesti. Zato potrebujem tudi eh, podporo predsedstva Evropske unije. Vse strukture, ki smo jih imeli v preteklosti, obstajajo tudi sedaj gre za svet za sodelovanje in tako naprej. Vsi sestanki so se nadaljevali, predsedovati se morala trem svetom, ne samo enemu in tako naprej. Kar zadeva uh, rotirajoče predsedstvo, uh, to uh, mi predvsej pomaga, pa tudi komisar uh, Füle ter drugi komisarji, ki so me predstavljeni zastopati, uh, mene pa tudi Evropsko unijo na različnih ravneh. Poleg tega pa mi pomagajo tudi zunani ministri. Eh, zunani ministri pogosto podajo izjavo v imenu lasne države, pa tudi v imenu Evropske unije. Gre za zelo dobro rabo virov, ki so nam na voljo. Seveda pa potrebujemo širšo razpravo o tem, kako se bo ta vloga izvajala v prihodnosti, ali eh, bo to vlogo upravljala zgolj ena oseba, kakšna bodo pričakovanja glede izvajanja te vloge. Potem pa je tukaj vprašanje preprečevanja konfliktov. E, tukaj je spet pomemben ta obsežen pristop, e, kako uporabljati veščine, ki so nam e, na voljo glede prava in glede posredovanja ter tako naprej. Gre za povezavo različnih struktur. Morda se struktura ne bo spremenila, ampak struktura se lahko spremeni za vašo podporo in za podporo držav članic. Potem pa je tukaj še delo, ki ga upravljamo na področju obrambe, na področju misij obrambne in varnostne politike. Strinjam se z vami, da bi moral biti odziv hitrejši. Eh, preveč odborov mora sprejeti odločitev, dokler, eh, preden pride do premika. In eh, to je naloga, ki jo ne želim odvzeti državam članicam, vendar pa mislim, da moramo pregledati vse eh, te postopke. Eh, predstavila sem tudi strategijo za izvajanje naših misij, kajti takšne strategije nismo imeli in mislim, da je še kako pomembna. Na določenih področjih smo tudi odvisni od komisije in tudi tukaj je potrebno pregledati uredbe in pri tem pričakujem vašo pomoč. Premika ni mogoče doseči, če se inštitucije ne bodo strinjale, da je potrebno spremeniti zakonodajo. In eh, do premika ne bo prišlo samo zato, ker bi si tega želeli. Zato si bomo morali tudi prizadevati, kar zadeva veleposlaništva in delegacije. Eh, Združeno kraljestvo eh, odpira veleposlaništva, ne pa jih zapira. Eh, vprašanje je bilo zastavljeno specifično glede Barbadosa in Paname. Barbados uh, je povezan z eh, precej uh, negativnim uh, imičem. Uh, tam imamo 44 zaposlenih, šest jih je iz uh, 35 uh, jih je lokalno zaposlenih uh, in trije so zaposleni v imenu službe za zunanje delovanje in odgovorni so za 250 milijonov evrov pomoči za celotno eh, regijo, namesto da bi imeli deset eh, različnih eh, izpostav. Imamo tam zgolj eno delegacijo in tri zaposlene iz Evropske službe za zunanje delovanje. Vendar pa se strinjam, da moramo seveda te strukture izboljšati. Zato pa potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva. To smo poskušali storiti v Libiji, v Mjanmaru, skušali smo pomagati v času dramatičnih sprememb, skušali smo zagotoviti predstavnike na terenu. Kar zadeva zaposlene, se morate zavedati, da je večina zaposlenih prišla iz drugih institucij, torej podedovali smo spol teh zaposlenih, eh, pa tudi eh, njihovo strokovno znanje. pri pomoči bi morali k postopku, ki bo omogočil zaposlovanje eh, nove delovne sile. Tukaj je potrebno okrepiti eh, ulogo žensk, ampak ženske niso tako zelo dejavne na področju zunanje politike oziroma na tem področju niso v tolikšni meri zaposlene. Vendar pa se temu vprašanju posvečamo. In uh, O tem je potrebno govoriti tudi v prestolnicah, v tistih državah, eh, kjer eh, so mnenja, da eh, geografska, geografska ravnovesje ni ustrezna. Potem pa je tukaj vprašanje dela prostih dni, praznikov in vseh drugih pravil. Teh pravil ne moremo spremenjati. Eh, tisti, ki delujejo eh, na zelo težavnih področjih, potrebujejo več dela prostih dni, vendar pa ne vem, zakaj imamo različna pravila za različne države. Ampak če želim eh, to spremeniti, potem moram spremeniti poslovnik in tega pač ne morem storiti sama. Kot veste, potrebujemo predloge drugih. Poleg tega pa se moramo tega zelo skrbno lotiti vsi uh, predlogi glede tega, kako to spremeniti, so dobrodošli. Prosila sem tudi delegacije, da posredujejo uh, svoje predloge. Ogledala sem si tudi vprašanje, kako poskrbeti za bolj učinkovito delovanje Evropske službe za zunanje delovanje. Uh, potrebno je eh, znižati eh, število zaposlenih eh, visokih uradnikov. Tukaj mislim na AD16 in AD15. Predlagala sem zmanjšanje delovnih mest v kategoriji AD15 za 9 in v kategoriji AD16 za 16. To je pomemben element Eh, še prav posebej, kadar gre za težavne eh, situacije, kjer potrebujemo eh, nekoga, ki prihaja iz lokalnega področja. Recimo, ko gre za države, kot je Afganistan. Gre pa tudi za vprašanje izvajanja le tega, ampak verjemite mi, da nihče temu ni bolj zavezan kot jaz sama. To je projekt, ki ga še razvijamo. Potem pa še vprašanje eh, podpredsednice oziroma funkcije podpredsednice. Ja, pogovarjala sem se z eh, gospodom Barosom in oba sva se strinjala, da je potrebno narediti več v tej smeri. Gre za sodelovanje z različnimi komisarji na različnih področjih. Pretekli teden uh, smo, sva se sestala, uh, da bi govorila o Siriji, uh, potem smo se pogovarjali tudi z ministri za obrambo, ampak takšnega sodelovanja mora biti še več in temu sva oba zavezana. Spoštovani poslanci, hvala lepa za to razpravo. Vzpostavitev te službe za zunanje delovanje sem že primerjala z letom, z letalom, ki še nima pritarjanih kril. predloge eh, oziroma zahteve, ki so bile postavljene tej Evropski službi za zunanje delovanje, so bile ozjem, izjemno visoke. Šlo je za delo na eh, terenu, eh, v delegacijah in skušali smo to strukturo zasnovati kar se da učinkovito. Moja želja je bila, da vzpostavim temelje in sicer, da postane Evropska unija pomembnejša v bližnjem sosedstvu, da vzpostavi boljše partnerske vezi in da vzpostavimo temelje Evropske službe za zunanje delovanje. In mislim, da mi je na teh treh področjih uspelo doseči premik. Zaključila bom svoj mandat in ga predala nekomu drugemu. Eh, in mislim, da je to začetek nečesa, kar bi lahko bilo zelo pomembno za Evropo. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, sedaj pa še naša poročevalca. Najprej kolega Elmar Brok, pa si da je vaša. Hvala, prezidentin. Gospa predsedujoča, gospa podpredsednica, spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da je ta Evropski parlament dokazal, da je pripravljen sodelovati pri izboljšanju Evropske službe za zunanje delovanje. In mislim, da je to še veliko bolj jasno pokazala današnja razprava. Od vas eh, sedaj ne pričakujem popolnih odgovorov, kajti pogovarjali se bomo še v prihodnih tednih in mesecih. In ob koncu ste govorili o, o poslovniku eh, in o stvarih, ki jih je potrebno rešiti na zakonodajni ravni, da bi lahko ta služba postala bolj učinkovita. In eh, tukaj morata seveda sodelovati tudi svet in parlament. Eh, države članice pa se morajo zavedati, da je ta služba tudi koristna in eh, pri tem države članice ne, smere, ne smejo eh, ovirati delovanja Evropske službe za zunanje delovanje, še prav posebej na država, ki jo najbolje pozna. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bo ta služba lahko tudi ustrezno delovala. Strinjam se s tem, eh, kar ste dejali v zvezi z eh, predstavništvi v tujini. Vendar pa mislim, da se moramo o tej eh, temi še pogovarjati. Veselim se že nadaljne razprave v prihodnih tednih in mesecih. Čakam že tudi na vaš pregled, tako da bomo lahko izkoristili še zadnjo leto tega mandata za razpravo o tej tako pomembni temi. Najlepša hvala. Gospod Brok, sedaj pa še gospod Gvaltjari. Hvala lepa. Ta razprava je pokazala, tako vsaj mislim, da se v parlamentu strinjamo, kar zadeva poročilo Evropski službi za zunanje delovanje. Z veseljem sem prisluhnil tudi primerom gospoda Tenoka in eh, strinjam se, eh, da je delovanje Evropske službe za zunanje delovanje kot neke vrste veleposlaništva zelo pomembno gospa Ashton, eh, reči moram, da ste eh, podali odlično predstavitev. Povdarili ste vlogo Evropskega parlamenta, poleg tega pa ste dokazali, da imate vizijo o nalogah in o strukturi Evropske službe za zunanje delovanje. In z to vizijo se povsem strinjamo. Še prav posebej, kar zadeva obsežen okvir in pa kar zadeva ustvarjanje sinergij med različnimi instrumenti, ki so na voljo Evropski uniji. Na ta način bo Evropska unija lahko izboljšala eh, učinkovitost zunanje politike. Pomembno je seveda tudi dobro, dobro sodelovanje z Evropsko komisijo, kar ste izpostavili tudi sami. na tem področju uh, lahko še veliko storimo. Prepričan sem, eh, da eh, bo vaša analiza le tega poglobljena. Zahvaljujem se vam in pa vsem vašim sodelavcem. Začenši z gospodom Pierom Vimontom in sicer za sodelovanje in za razpoložljivost. Hvala lepa. Tudi jaz se vam, se vam zahvaljujem, gospod Gvaltjari. Razprava je s tem zaključena. In glasovanje o tem poročilu bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki. Gre za skupno razpravo.